Good morning, ladies and gentlemen. Uh, Dobro jutro, gospe in gospodje. 10 minut smo skorajda počakali. Upam, da se nam bodo kmalu pridružili tudi preostali člani odbora regij. Lepo pozdravljam vse člane, ki ste že prisotni na tej seji. Hvala lepa, da ste prišli pravočasno. Nadaljujemo z dnevnim redom. Danes dopoldne je prva točka na dnevnem redu osnutek mnenja, ki ga pripravlja gospa Džufrida. Gre pa za letno poročilo za leto 2015 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, boj proti goljufijam. Under Skladno s členom 325 pogodbe komisija vsako leto objavi poročilo o ukrepih, ki so jih države članice sprejele na področju boja proti goljufijam in na področju zaščite finančnih interesov Unije. Gre tudi za ukrepe z področja kohezijske politike. Odbor za nadzor proračuna pripravlja poročilo na lasno pobudo v zvezi s poročilom komisije za leto 2015 na to temo, naš odbor regi pa pripravlja mnenje k temu poročilu. Pripravljalka mnenja, gospa Džufrida, bo predstavila osnutek mnenja. Rok za uložitev predlogov sprememb je 14. november do 12. Besedo predajam gospe Džufridi, potem poročevalcem v senci. Gospa Džufrida, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila komisiji za letno poročilo za leto 2015 v zvezi z bojem proti goljufijam. To poročilo nam ponuja nekaj zanimivih podatkov. Leta 2015 je bilo strani držav članic bilo prijavljenih 22.340 nepravilnosti. Samo 1461 pa jih je bilo prijavljenih kot goljufije. Vse ostalo so prave nepravilnosti. Ti podatki so pomembni. Mislim pa, da bi morali bolj resno obravnavati sam pojem goljufi. Mislim, da bi morali pripraviti bolj obsežno analizo, kaj te zanima nas, kako delujejo instrumenti, ki jih ima Evropska unija na voljo za ocenjevanje goljufij in za boj proti goljufijam. Potrebujemo pa seveda več informacij. Z tega vidika smo 12. oktober v parlamentu organizirali dogodek v zvezi s tem, tudi GD Regijo in Olaf sta bila prisotna, generalni direktor in tehnični strokovnjaki so bili prisotni na tem srečanju, tudi strokovnjaki iz držav članic, ki vodijo preiskave. Pomembno je, da tudi komuniciramo v zvezi z goljufijami, zato je to vrstne podatke treba posredovati in jih izkoristiti za izboljšave sistema. Dobra poraba strukturnih sredstev in drugih sredstev je odvisna tudi od tega, kolikšna je raven goljufi. Države članice ugotavljajo, da pogosto do goljufi prihaja pri porabi sredstev na lokalni in nacionalni ravni. Zelo pomembno je, da se ugotovijo nepravilnosti, tudi z vidika zagotavljanja večje očinkovitosti kohezijske politike. Predvsem se mi zdi pomembno, da izpostavim to korelacijo. Pri goljofijah ne gre zgolj za to, da bi skušali pridobiti nazaj gospodarsko izgubo unije. To je po mojem mnenju sestavni del kohezijske politike. To poročilo sicer ne ponuja bolj poglobljenih informacij v zvezi z goljofijami na področju kohezijskih politik, vseeno pa je pomembno podariti, da so preiskave v zadnjem letu bile upravljene v ključnem trenutku, namreč ravno takrat, ko se zaključujejo plačila za predhodno programsko obdobje. Storili smo velike korake naprej, zato da bi odkrili, kakšne so goljufije pri strukturnih skladih. Olaf ima na voljo tudi posebno preiskovalno enoto, ki se ukvarja izključno s strukturnimi skladi. Rada bi spostavila še ključno pomankljivost pri preiskavah. Države članice so OLAF-u priglasile več kot 20 tisoč nepravilnosti v letošnjem letu. Vendar je težko opraviti klasifikacijo posameznih držav, v smislu, katere države so bolj uspešne, katere manj, katere prijavijo več nepravilnosti in katere manj. Vse je odvisno tudi od pravosodnih sistemov, ki pa se med seboj znatno razlikujejo. Danes nimamo namreč skupne opredelitve goljufi. Države članice morajo same sprejeti ukrepe v boju proti goljufijam in za zaščito finančnih interesov Unije. Običajno so to ukrepi, s katerimi se borijo proti goljufijam, na tak način pomagajo zaščititi nacionalne finančne interese. Države članice komisiji posredujejo te podatke na diskrecijski način, kar pomeni, da tisti, ki prijavlja goljufije, ni nujno najbolj koruptiven. Zagotoviti bi morali bolj učinkovit sistem boja proti goljufijam. Mislim, da bi morali zagotoviti večje število priglasitev nepravilnosti. Ugotovili smo namreč, da pri številnih nepravilnosti zgolj majhen delež le teh predstavlja dejanske goljufije. Države ne moremo deliti na poštene in na koruptivne, to ne bi nikakor bilo pravično, niti ne bi dosledno odražalo samega pojava. Ob koncu preiskav Olaf zabeleži zgolj manjše število priglašenih nepravilnosti kot goljufije. Kot sem že prej povedala, v veliki večini gre za nepravilnosti. Zelo zanimivo za nas je, da se nepravilnosti pojavljajo predvsem zaradi zapletenih postopkov zdelo se mi je smiselno, zato da po eni strani poudarjam pomen nudenja tehnične pomoči administracijam, po drugi strani pa moramo seveda zagotavljati tudi večjo poenostavitev kohezijske politike. Na podlagi vsega tega, kar sem povedala, in glede na to, da je to vprašanje zelo občutljivo, se mi zdi, da bi morali preveriti predvsem zanesljivost podatkov, kajti od njih je odvisna tudi verodostojnost politik. Evropa mora uživati pač ugled, ki ji pripada. Ne smemo zlorabljati teh številk. Goljufije na področju kohezijskih politik so zelo resne, glede tega se strinjamo, škodijo namreč vsem državljanom, ampak na srečo danes ugotavljamo, da države članice Evropske unije dobro odpravljajo te goljofije, poleg tega se goljofije ne izvajo v takšnem obsegu, kot smo mislili. Poleg tega se številne preiskave domnevnih goljofij v zvezi s posameznimi skladi in sredstvi izkažejo za ničelne. Torej, na koncu preiskav se ugotovi, da do goljofi ni prišlo. Mislim, da bi se morali veliko bolj osredotočiti na preventivo, ne toliko na represivo. Zato tudi izpostavljam pomen tehnične pomoči. Zagotoviti moramo tudi tesnejše sodelovanje med upravljavskimi organi in policijskimi organi. Lahko bi naprimer sprejeli tudi protokole o razumevanju, predvsem v smislu posredovanja podatkov v zvezi z upravičenci do sredstev. Podatki, ki jih imamo na voljo, zaenkrat niso omogočili, da bi pripravili bolj poglobljeno mnenje. Bom pa pri tem mnenju upoštevala tudi kolege in kolegice, ki bodo predstavili svoje mnenje. Hvala. Besedo dobijo poročevalci v senci. Najprej gospod Jakovčič, ki bo predstavil mnenje gospe Nikolaj, če se ne motim. Gospodo Riko Nikolaj zastopate danes, če se ne motim. Bom storil vse v svoji moči. Evropske institucije in države članice so dolžne zagotoviti to, da bo evropski proračun dobro zaščiten in dobro porabljen. To smo dolžni davkoplačevalcem. Zato se moramo boriti proti goljufijam in zagotoviti, da se evropska sredstva porabljajo za namene, v katere so bila dodeljena. Uradni podatki, ki jih posredujejo nacionalni pristojni organi, so vezani na porabo evropskih sredstev. Najbolj pogosto se nepravilnosti pojavljajo predvsem v okviru javnih naročil, operativnih programov in tako naprej. Evropska komisija in države članice morajo zato pripraviti delojoč sistem, ki bo okrepil institucije, ki imajo posebne pristojnosti na področju preiskav in izvajanja nadzora, kajti tako bomo najlažje zaščitili finančne interese Evropske unije. OLAF je pomembna institucija, ki bi morala sodelovati z državami članicami, vendar obstaja pomankljiva komunikacija na tem področju. Zmanjšati bi morali tveganje za goljufije, predvsem pa bi morali poskrbeti za večjo izterjavo sredstev. Izboljšati je treba komunikacijo med OLAF-om in državami članicami. Poleg tega je zelo pomembno, da vodimo tudi kampanje osveščanja in komunikacijske kampanje, s katerimi bi evropske državljanje obvestile o učinkovitosti proti goljofijskih ukrepov, ki smo jih sprejeli. Povečati je treba preglednost na vseh ravnih, pri upravnih ravneh, pri izvajanju projektov in tako naprej. Skratka, na vseh strukturnih ravneh proračuna. Če želimo zagotoviti finančne interese Unije, je predlog o spostavitvi Evropskega urada javnega tožilstva ključnega pomena, ker se bo s tem zmanjšala razdrobljenost, izboljšali bomo tudi boje proti goljofijam in zaščito finančnih interesov. To je mnenje Norike Nikolaj. Hvala. Thank you. Thank you Hvala lepa. Gospa D'Amato je prav tako poročevalka v senci. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa kolegici, ki je opravila delo pri tem pomembnem poročilu, ki se nanaša na zaščito finančnih interesov Unije. Sama bi rada podala še svoj premislek s tem v zvezi. Naprimer, strinjam se s tem, da potrebujemo realno harmonizacijo klasifikacije pri prijavljanju nepravilnosti. Zelo pomembno je, da zagotovimo ustrezno ravnotežje med poenostavitvijo in upravnim nadzorom. V poročilu komisije najdemo povdarek tega, kje najpogosteje prihaja do nepravilnosti, predvsem pri javnih razpisih in javnih naročilih. V letnem poročilu komisije piše, da bi morali spoštovati tudi priporočila računskega sodišča zlasti, ko gre za izvajanje tehničnih ukrepov iz IMS sistema. Kohezijski sektor ni bil v lanskem letu najbolj pogosto pribeležen za vidika nepravilnosti, vseeno pa nepravilnosti obstajajo. V zadnjih letih opažamo, da je stopnja nepravilnosti, pri katerih obstaja sum goljofije, predvsej visoka. Nacionalni organi in komisija morajo temeljito opraviti preiskave in se seveda lotiti tudi preventive na področju goljufij, da ne bi kakorkoli spodkopali verodostojnosti kohezijske politike. Vedno moramo to povdariti, namreč da je kohezijska politika tista, ki je državljanom najbližje, istočasno pa je še vedno zelo kompleksna, premalo jo izkoriščajo, na teritorijalni ravni, ravno zaradi tega, ker jo slabo razumejo. Hvala. Hvala lepa, še kdo? Ja, gospa Breso, vem še kdo od poročevalcev v senci. Gospod Rope v imenu gospe Rajntke. Ali v, ali v lastnem imenu? No. Če v lastnem imenu, potem najprej gospa Breso, potem vi, kolega. Hvala lepa, predsednica. Rada bi se zahvalila kolegici za to natančno pripravljeno mnenje, ki vsebuje tudi številne predloge in priporočila. Tematika je zelo pomembna tudi z vidika kohezijske politike. Do napadov na kohezijsko politiko prihaja tudi zaradi tega, ker naj bi na tem področju prihajalo do večjega števila nepravilnosti in goljufi. Dejstvo pa je, da pogosto posamezniki mešajo nepravilnosti in goljufije. Kot je rekla kolegica, čisto vse nepravilnosti se še ne izkažejo za goljufije. Vsi poročevalci v senci so že povedali, da Velik del nepravilnosti lahko pripišemo tudi veliki zapletenosti samih postopkov, torej temu neizogibnemu dejstvu, da prihaja do večjega števila napak. Zato se mi zdi, da bi bilo zelo zanimivo, če bi, glede na to, da komisija opravlja delo tudi na področju poenostavitve, skupaj s komisijo naš odbor, sprejme odločitev o tem, kakšno naj bo to razmerje med poenostavitvijo in nepravilnostmi. Namreč radi bi bolje razumeli, zakaj prihaja do nepravilnosti. Predvsem pa nas zanima, kako bi lahko pri prijavljenih nepravilnostih, za katere se izkaže, da niso goljufije, lahko stvari izboljšali in poenostavili. Kolegica je že v manjšem obsegu povabila odgovorne strani upravljavskih organov v Bruselj, ampak lahko bi povabili še širši krok strokovnjakov, zato da bi lažje razumeli, kako lahko konkretno zadeve poenostavimo, zato da bi zmanjšali število nepravilnosti in da bi lažje spostavili tudi goljufi, nedvomno, da goljufi prihaja in jih moramo tudi strogo preganjati. Če bi nam torej uspelo to dvoje ločiti, nepravilnosti in goljofije in oboje zmanjšali, v največji možni meri, tudi zahvaljujoč poenostavitvi, bi s tem doprinesli tudi dodano vrednost s tem celotnim delom na področju poenostavitve. Hvala. Now, Hvala lepa, gospod Rupe. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų manau, kad e, klausim. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sam menim, da je to vprašanje zelo pomembno. Rešitve, ki jih bomo zagotovili, pa bodo pravzaprav opredelile prihodnost kohezijske politike. Razmisliti moramo o trenutnem programskem obdobju in tudi o obdobju po letu 2020. Sam bi imel nekaj pripomp, pa tudi nekaj vprašanj. Mene situacija namreč kar skrbi. Katere države članice prijavijo največje število nepravilnosti? Morda ne potrebujemo ravno števila prijavljenih nepravilnosti, temveč znesek, ki ga predstavljajo nepravilnosti. Zanima me tudi, koliko goljufi se pojavi pri uporabi nacionalnih proračunih. Zanima me tudi, ali gre za podobne goljufije pri porabi evropskih sredstev in nacionalnih sredstev. Če ja, to pomeni, da imajo države članice napačen upravni sistem in bi lahko tem državam pomagali s tehnično pomočjo, da bodo lahko izboljšale svoje sisteme finančnega upravljanja. Glede goljufij je zelo pomembno predvsem, da govorimo o učinkovitem črpanju sredstev. Neučinkovito črpanje sredstev namreč pomeni goljufije. Če denar neučinkovito in nesmotorno porabljamo, ne doprinesemo nobene koristi niti Evropski uniji, niti posameznim državam članicam, niti posameznim državljanom. Sam sem bil deset let odgovoren na lokalni ravni. V okviru lokalnega organa sem se tudi ukvarjal z porabo evropskih sredstev. Na podlagi izkušenj lahko povem, da številni posamezniki na evropska sredstva gledajo kot na neke vrste darilo, namesto kot na davkoplačevalski denar. Zato se mi zdi, da bi morali več sodelovati tudi s posebno običajnimi državljani, da bi leti končno razumeli, da so tudi evropska sredstva sredstva davkoplačevalcev. In če se pojavljajo goljufije pri evropskih sredstvih, to pomeni, da prihaja do kraje denarja davkoplačevalcev. Lahko vam podam tudi primer. Recimo, neka regija ali lokalna skupnost privrču, privrčuje nekaj denarja, ampak nažalost ta denar ne ostane na regionalni ravni niti v lokalni skupnosti. Ta denar se vrne. Na tej ravni potem niti niso najbolj motivirani, da bi varčevali. Recimo, da gradijo cesto v vrednosti milijon evrov. Lokalni organi lahko to cesto zgradijo za 900 tisoč. Niso pa motivirani, da bi privrčevali teh 100 tisoč, kajti če bi privrčevali teh 100 tisoč evrov, bodo morali denar poslati nazaj v srednjem organu, kar pomeni, da ta denar izgubijo, zato raje porabijo celoten milijon, ki jim je bil dodeljen. Če bi lahko ta denar obdržali na lokalni ravni, pa bi bili veljetno bolj motivirani, da učinkoviteje delujejo. Še eno pomembno vprašanje, ki je vezano na decentralizacijo. Če bi nam uspelo sredstva porabljati na centraliziran način, bo vpliv političnih strank in posameznih političnih figur precej visok. Če bi nam uspelo izpeljati decentralizacijo pri porabi sredstev, če bi več odgovornosti prenesli na lokalno raven, bi bila tudi raven goljufi in nepravilnosti manjša. Hvala lepa. Želi še kdo besedo morda? Smo pri poročilu o finančnih interesih Unije. Gospod Novakov. Verjetno ste se pojavili na seji ravno zaradi te točke. Se upravičujem, gospa predsednica, ker zamujam. Obravnavamo res pomembno vprašanje, ampak tudi v odboru za proračun obravnavamo sočasno pomembna vprašanja. Gospod Buda je bil poročevalec v Senci, pri tem poročilu bi mu rad čestitev za upravljeno delo. Mislim, da je ta tematika ena od najbolj pomembnih, s katero bi se lahko sploh ukvarjali v tem trenutku. Nekaj slabih novic imamo. Namreč, če se je stopnja nepravilnosti v Evropski uniji povečala za 30 odstotkov, je to nedvomno nekaj, na čem bi morali delati. Ampak mislim, da vemo, zakaj do tega prihaja. Razlog, zakaj je v tem trenutku prijavljeno večje število nepravilnosti, je predvsem predvsej kompleksen postopek. Govorimo o nepravilnostih in ne o goljufijah v tem trenutku. Tega se moramo zavedati. Kakšne so morebitne rešitve? Ena možnost je poenostavitev. Vesel sem, da je v odboru regije to prednostna naloga. Drugo, tesnejše sodelovanje med državami članicami potrebujemo, zato da bi se izognili to vrstnim praksam, ki vodijo v nepravilnosti. Mislim, da smo začeli kar dobro delati na tem področju. Povečati moramo tudi osveščenost med našimi partnerji glede vseh teh vprašanj, ki se omenjajo v poročilu. Zaupanja ljudi ne bomo povečali, če se število nepravilnosti vsako leto povečuje. V okviru sistema za porazdaljevanje sredstev upravičencem, ki črpajo zgolj 10 odstotkov teh sredstev, to ni dobro, še manj je sprejemljivo, da je stopnja nepravilnosti za 30 odstotkov večja. S tem zagotovo ne bomo pridobili zaupanja naših voljivcev. Poročilo kot takšno je uravnoteženo, se pa že veselim tudi nadaljnih razprav. Hvala lepa. Gospod Andreja Bordoni iz OLAF-a je danes z nami, bi se želeli oglasiti, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Lepo zdrav, gospe in gospodje. Sem eden od glavnih soavtorjev tega poročila, predvsem sem se ukvarjal z delom, ki se nanaša na statistične podatke tako da upam, da vam bom lahko posredoval tudi nekaj elementov za boljše razumevanje statističnega dela tega poročila. Poročilo se nanaša na ukrepe, ki so jih države članice sprejele v boju proti goljufijam in nepravilnostim. Zato imamo dve plati poročila. Prva plat se nanaša na politiko, kjer podarjamo zakonodajno, upravno raven, politične ukrepe, ki so se sprejeli na evropski in nacionalni ravni za namene boja proti goljofijam in nepravilnostmi in za namene zaščite finančnih interesov Evropske unije. Po drugi strani pa smo obravnavali odkrite nepravilnosti in goljufije. Te so odkrili nacionalni organi in jih potem prijavili komisiji. Olaf, ki upravlja s tem sistemom za upravljanje nepravilnosti, delo opravlja v imenu komisije. Mi smo neke vrste služba komisije. Te informacije prejmemo, jih obdelamo, vas in svet pa obvestimo preko tega poročila in tudi preko drugih pobud, ki so bolj namenjene javnemu mnenju. To je prvi element. Zato bi v tej luči morali tudi razumeti, zakaj gre pri tem poročilu, kakšni so ti podatki, o katerih poročamo. Potem je tu še en element, homogenost, torej primerljivost podatkov. Lahko vam zagotovim, da na tem področju opravljamo obsežno delo. Celotno letošnje leto smo z nacionalnimi strokovnjaki 14 držav članic na novo spisali konkretne smernice, ki se bodo sredotočile predvsem na ključne težave, na katere smo naleteli v samem poročanju o nepravilnosti in pri kvalifikaciji nepravilnosti. Jutri nas čaka še en sestanek z nacionalnimi strokovnjaki. Končni dokument o smernicah za poročanje želimo pripraviti do konca leta oziroma nekje v začetku prihodnega leta. To pa je tudi naš ključni cilj. 1. aprila letos smo pripravili nov sistem za upravljanje nepravilnosti upam, da bo ta sistem zagotovil bolj enostaven dostop tudi nacionalnim organom. V tem kontekstu skušamo zagotoviti ustrezna orodja za poročanje. Kar zadeva povečanje oziroma zmanjšanje prijavljenih nepravilnosti, bi rad povdaril, da je vedno izjemno težko opredeliti ključne razloge, prave razloge, zakaj prihaja do nepravilnosti. Nepravilnosti, ki jih prijavijo, se običajno odkrijejo tri leta potem, ko so bile storjene. To je poprečno obdobje. V poročilu za leto 2015 obravnavamo nepravilnosti, ki so se zgodile poprečno gledano nekje leta 2012. To je treba upoštevati. Vedno obstaja večje število razlogov, zakaj prihaja do povečanja ali zmanjšanja nepravilnosti. To smo poročilo skušali pojasniti. Mislim, da smo bili letos precej jasni glede tega. Obstaja razlika med letnimi in večletnimi programi. Kohezijska politika je večinoma večletni program in ima tudi nek naravn trend razvoja. Bolj, ko se izvajajo programi na ravni na nacionalnih držav, več sredstev se porablja zato tudi lahko pride do večjega števila nepravilnosti. Morda je to razlog, zakaj se trend nekaj let stalno povečuje, potem pa nenadoma močno upade. Letošnje leto je bilo nekoliko posebno, to smo tudi zapisali v poročilu. Dve državi članici, Španija in Irska, sta namreč prijavili cel skupek nepravilnosti več let potem, ko bi jih morali prijaviti prijaviti 36 odstotkov nepravilnosti. Z področja kohezije predstavljajo prav te nepravilnosti, ki sta jih Španija in Irska prijavili prepozno. Ne želim vas predolgo zadrževati ali obremenjevati z podatki, ampak kar zadeva prijavljene nepravilnosti, tiste, pri katerih je prišlo do goljufi, to je govora o elementu, ki smo ga začeli analizirati v zadnjih nekaj letih specifičnega vidika. Odkrivanje goljufi ni nekaj enostavnega. Vedno povdarimo to namernost pri goljufijah. Pozabljamo pa na drugo plat, namreč ko gre za kakršne koli prevare. Če nekdo želi ogoljufati žrtev, pa naj se gre za kibernetski kriminal, naj se gre za običajne goljufije ali pa za goljufije v okviru strukturnih skladov, naprimer predstavi dokumente z lažnimi informacijami. Da pa bi vedeli, da so določeni elementi v prijavljeni dokumentaciji lažni, moraš opraviti celotno analizo. Lahko dokumenti izgledajo popolnoma izpravni, šele ko se preko navskrižnih preverjanj zadeve preverijo, ugotovimo, da operaterji v drugi državi porabljajo sredstva, ne pa v tisti, v katero smo sredstva poslali. Če nekdo odkrije domnevno goljofijo in jo potem prijavi, to pomeni, da obstaja na voljo sistem, ki omogoča bolj poglobljeno analizo. Zato smo vedno trdili, da gre tu za neke vrste kazalnik, ki potrjuje, da protigoljofijski sistem deluje. Bolj nas skrbijo tiste države članice, ki prijavljajo ničeno število goljufivih nepravilnosti oziroma majhno število goljufivih nepravilnosti, vse glede na višino zneskov, ki jih prejmajo. Ne želimo izpostavljati držav članic kot dobre ali slabe, ampak če moramo karkoli povedati, o državah članicah lahko rečem, da nas motijo predvsem tiste, ki tekom daljšega časovnega obdobja ne prijavijo nobene nepravilnosti. V tretji točki poročila je več govora o tem. Še par besed o poenostavitvi. Nekaj bi morali sprejeti. Kohezijska politika je zelo kompleksen kontekst, govorimo o večjih ravneh pristojnih organov, o večjih ravneh zakonodaje. Pri javnih naročilih imamo naprimer evropske direktive, ki jih je treba prenesti v nacionalno zakonodajo. Potem imamo še pozive za projekte na regionalni ravni, lahko se pojavijo tudi, ne vem, nek občinski organ, ki pridobi denar za izvedbo projekta. Skratka, obstajajo v tem konkretnem primeru štiri različne ravni, kjer se pravila tolmačajo in uporabljajo, lahko tudi na različen način. Priznamo, da je v tem sistemu raven kompleksnosti precej visoka. Mi smo izbrali decentralizacijo zato, ker se nam zdi to smiselno z vidika doseganja državljanov kjerkoli je to mogoče, zavedati pa se moramo, da določena stopnja kompleksnosti obstaja. Če želimo omejiti tveganja, komisija in OLAF ustrajamo na sprejetje strategij proti goljufi strani držav članic. Države članice vzpostavijo ustrezni okvir, ustrezno okolje za vse različne akterje, ki sodelujejo. Namen vsega skupaj pa je, da zaščitimo evropska sredstva pred nepravilnostmi in goljufijami. Sedem držav članic je do sedaj že sprejelo nacionalne strategije za boj proti goljufijam. Pet držav jih trenutno sprejema, številne druge pa so se zavezale k temu, da bodo začele na tem delati. Tako da je vse skupaj izjemno pozitivno z vedika trendov. O tem vas bomo seveda več obvestili v enem od prihodnih poročil. Čestitke pa tudi poročevalki za opravljeno delo in za vse prispevke. Hvala tudi vsem ostalim članom v odboru. To bomo poštevali, zato da izboljšamo delo v prihodnih letih. Uh, Hvala za vaš podrobno predstavitev. Gospa Čufrida, ali bi se želeli odzvati na pripombe? Ja, rada bi dodala zgolj Par besed v odgovor na vprašanja, ki sem jih prejela glede same klasifikacije nepravilnosti. Kako vemo, katere države prijavljajo večje število nepravilnosti ali goljufi? Kot je povedala že komisija, težko je opraviti takšno klasifikacijo, kajti vse je odvisno od tega, koliko nepravilnosti države članice prijavijo in na kakšen način. Zaradi tega prihaja do precejšnjih razlik. Nekatere države prijavijo večje število nepravilnosti, druge države nepravilnosti sploh ne prijavljajo. Nekatere države imajo sistem, kjer se izvajata dve funkciji hkrati. Naprimer v Italiji imamo poseben odhok organ, ki izvaja nadzor v tem kontekstu, v drugih državah takšnega organa nimajo, Zato smo tudi imeli težave pri pripravi tega mnenja. Mi bi si radi najprej stvari razčistili, predvsem, ko gre za samo klasifikacijo. Šele potem bomo lahko govorili o tem, kako se boriti proti goljofijam in kako izpostaviti nepravilnosti, pri katerih ni bilo nepravilnosti. Italija, Bolgarija in Estonija so zelo aktivne pri komunikaciji o nepravilnostih. Italija je ena od držav, ki najbolj pogosto prijavljajo nepravilnosti. Istočasno pa je Italija tudi tista, ki opravi največje število preiskav, v okviru katerih se je ugotovi, da v veliki večini primerov ne gre za goljofije, temveč dejansko zgolj za nepravilnosti, do katerih pride predvsem zaradi kompleksnih postopkov, ki so na voljo za pridobitev sredstev. Poenotiti bi morali sistem, po mojem mnenju, zato da bi zadeve bolj pojasnili, bolj razčistili, s tem bi zboljšali tudi podobo institucij in celotne Evropske unije. Ta podoba nam rešenotno ni ravno bleščeča. Hvala. Zaključili smo razpravo o osnutku mnenja gospe Džufride. Naj vas spomnim na to, da je rok za vložitev predlogov sprememb ob 12. v ponedeljek 14. novembra. Takrat pričakujemo vaše predloge sprememb. Sedaj pa nadaljujemo z dnevnim redom. Naslednja točka izmenjava mnen za gospod Ano Liso Boni, ki je generalna sekretarka organizacije EuroCities. včeraj sta kolega Westfall in pa Albrecht podala um, poročilo o konferenci o habitatu, ki je potekala v Kitu. Danes pa bomo razpravljali o Eurocity se z gospod Boni. Ta bo podala kratko predstavitev medavnega dela Eurocities in podala bo tudi svoje mnenje o izidu uh, Eh, konference o habitatu, ki je potekala v Kitu. Govorila bo o stanju evropske eh, urbane agende in verjetno bo povedala tudi, kakšna je njena vizija prihodnosti kohezijske politike po letu 2020. Izvolite, gospa Boni. Hvala lepa, hvala lepa gospa predsedujoča, da ste povabili Eurocity se na izmenjavo mnen s tem pomembnim odborom. No, v glavnem smo želeli z vami razpravljati o urbani agendi. Včeraj ste že se pogovorili o habitatu, ampak dobro, lahko povem tudi nekaj besed o konferenci v Kitu. Eh, nekaj besed pa bi povedala tudi o delu, ki ga izvajamo v povezavi z eh, kohezijsko politiko za obdobje po letu 2020. Najprej nekaj o urbani agendi za Evropsko unijo. Vsi vemo, da je bil 30. maja sprejet pakt iz Amsterdama, po 20 letih pogovorov imamo torej končno to urbano agendo za Evropsko unijo. Eh, no, seveda to ni samo urbana agenda, samo evropska politika, to je pravzaprav izhodišče za to, da Evropska unija začne bolje sodelovati z mesti in da bolje izvaja prednostne naloge, o katerih so odločate tudi vi. Evropska unija se danes sooča z velikimi izzivi in v glavnem se s temi izzivi soočajo mesta. Gre za begunsko krizo, za brezposelnost, podnebne spremembe, okoljske spremembe. S takšnimi problemi se naša mesta soočajo vsak dan. Agenda se osredotoča na 12 tem predlaga tudi določena orodja, recimo tematska partnerstva. To je eno izmed glavnih orodij, eh, s katerimi bomo izvajali to urbano eh, agendo. Eh, no, zgoda je za kakršnekoli ocene, pakt je bil sprejet maja, nekatera partnerstva so se začela devet ali, pred devetimi ali desetimi meseci ampak vseeno mislim, da lahko um, spregovorimo o tej urbani agendi. Um, torej, uh, prvo kot prvo dobro je, da imamo to urbano agendo za Evropsko unijo, da imamo ta pakt, to je zelo pomemben, dober rezultat, velik uspeh. Um, generalni direktorat Regio se je za to zelo zauzemal. Uh, tudi nizozemsko predsedstvo se, se je zelo zauzelo za to, Mm, agendo, vi ste to podprli za svojim poročilom na nasno pobudo. Se pravi, šlo je za nekakšno kolektivno prizadevanje na ravni institucij in pa lokalne skupnosti. In ta zagon moramo ohraniti tudi v prihajajočih mesecih in letih. Um, imamo že štiri

Eh, težko je najti nek, eh, neko skupno točko, se odločiti za. Ukrepanje v zvezi z določenimi problemi. Eh, no, vseeno pa z vseh strani prihajajo zanimive ideje. Pripravlja se majoneza, bi rekli francozi. Um, no, uh, od, naleteli smo tudi na zelo dober odziv mest, čeprav to ni bilo samo po sebi umevno, že od vsega začetka smo se uh, spraševali, kako naj nad tem programom navdušimo mesta, kako jih naj eh, pripričamo v to, naj investirajo v te programe. Ampak dejansko je bil odziv mesta zelo dober, eh, skoraj eh, obsedena so mesta, želijo sodelovati v teh partnerstvih, takrat takmujejo med seboj. Tako da. Um, trojček predsedstev in komisija so v svojih, eh, so v mestih dobili angažirane partnerje, prav tako pa smo uspeli poslati to sporočilo širši skupnosti mest, recimo poskrbeli smo za ustrezna omrežja, za širjenje sporočil tudi zunaj strogega okvira teh partnerstev. Torej, e, teh pet mest, ki je del teh partnerstev, so pravzaprav predstavniki večje skupnosti e, in e, lahko prenašajo naprej pomembna sporočila in spremembe. Dobra novica je to, da imamo že imenovane koordinatorje za naslednje štiri partnerstva, izbrana so tudi mesta od sredi. Od srede leta 2017 pa bomo imeli še štiri nova partnerstva, tako da bomo do konca leta 2014 dobili 12 tematskih partnerstev. Eh, poskrbeli bomo tudi za tehnično pomoč in podporo. Eh, v zvezi s tem smo že eh, objavili nekaj javnih razpisov, tudi zahvaljujoč pilotnemu projektu, ki ga je predstavil Evropski parlament. To bo spet pomnožilo učinek tega dela. No, eh, sedaj sem najprej naštela pozitivne točke, bi pa ob tem povdarila, da moramo ostati osredotočeni na določene druge vidike. Eh, ohraniti moramo zagon tega začetega dela, delo še izboljšati. Če želimo dokazati, da ta pakt predstavlja spremembo na bolje za urbane in druge evropske politike, bi morali posvetiti pozornost različnim področjem. Eden izmed, ena izmed pomembnih ugotovitev je ta, da države članice tukaj niso dovolj angažirane. Tukaj gre za pakt med državami članicami. Eh, ne med mesti, ampak eh, med državami članicami, med ministri za urbani razvoj. Ampak eh, nismo videli, da bi se oni kaj zelo angažirali pri teh partnerstvih. Tako da bi bilo zanimivo okrepiti delo na nacionalni ravni. Mi to skušamo um, spodbuditi v mestih, ampak morda bi lahko se skupaj naredili tudi na evropski ravni, na nacionalni ravni. Nima smisla, da sklepamo partnerstva, če teh države članice ne podpirajo. Podobno velja za sektorske generalne direktorate v komisiji. Situacija se izboljšuje, ampak. Um, morali bi vključiti v delo tudi druge eh, sektorske generalne direktorate. Ni dovolj, da z nami sodeluje samo generalni direktorat eh, za rečjo. Če govorimo recimo o kakovosti zraka, potem eh, se mora v to delo vključiti tudi generalni direktorat za okolje. Recimo GD konkurenčnost pri partnerstvu za uh, um, za stanovanja, za um, The right ministries and the right uh, sector. Za namestitve. Tukaj moramo tudi zagotoviti sodelovanje uh, sektorskih generalnih direktoratov. Na to smo vas želi op želeli opozoriti kot poslance Evropskega parlamenta. Potem druga ugotovitev. urbana agenda za Evropsko unijo ni zavezujoč program, ni, nikak, ni nikakšne pogodbe. Vse skupaj temeli na paktu, zato se mora vsak vprašati, kaj lahko jaz naredim, kako lahko poskrbim za to, da bodo mesta ostala motivirana za to, da so del teh prizadevanj. Torej, treba bi bilo zagotoviti, da takšna partnerstva dejansko prinesejo rezultate, da prinesejo spremembe, eh, spremembe stvari, ki ne delujejo, recimo ali so takšna partnerstva sposobna odpraviti oska grla, ki nastajajo pri izvajanju evropske zakonodaje na terenu in tako naprej. V delovnem programu komisije za leto 2017 mesta sploh niso omenjena in spet, če si ogledate izzive, ki so omenjeni v delovnem programu, lahko spet ugotovite, da gre za izzive, ki prizadevajo predvsem mesta. Tako da mm, To je zaskrbljujoče. Želeli bi si, da bi mesta bolje povezali z evropskim zakonodajnim eh, procesom, recimo z agendo za uh, Eh, boljšo zakonodajo, eh, recimo lahko bi poskrbeli za to, da bi se tudi podpredsednik Timmermans bolj angažiral za ta program. Eh, morda bi na podlagi teh partnerstev, partnerstev lahko dobil tudi nekaj idej za izboljšanje naše zakonodaje. Skratka, treba je ohraniti politični, tehnični. Um, momentum, zagon v teh programih. In tudi Evropski parlament lahko pri tem, pri tem eh, odigra določeno vlogo. Parlament lahko vse skupaj nadzoruje, spremlja. Tako da bodo ta skupna prizadevanja dejansko obrodila sadove. Torej, lahko spremljate rezultate, metodologije, na ta način lahko zagotovimo, da bodo ti rezultati vplivali tudi na proces sprejemanja odločitev. Tako da tukaj vidim pomembno vlogo tako eh, za člane odbora za regionalni razvoj, pa tudi um, pomembna je vloga te uh, skupine za uh, mesta, um, ki vključuje številne člane odbora za regionalni razvoj. Tako bi lahko recimo ta skupina povabila predstavnike specifičnih mest, torej mesta, ki dejansko poznajo, eh, kako potekajo ta partnerstva in potem se lahko z njimi pogovorimo ter eh, razmislimo o tem, kako bi lahko njihove rezultate uporabimo tudi za vaše delo, za kolege, ki so aktivni v tako imenovanih sektorskih odborih Evropskega parlamenta. Ali pa bi vaš odbor lahko uh, te rezultate uporabil tudi pri razmišljanjih o kohezivni politiki za obdobje po letu 2020. No in tukaj se ne morem upreti skušnjavi, da bi tudi sama podala nekaj predlogov za kohezijsko politiko, kajte prav gotovo obstajajo sinergije med kohezijsko politiko in pa urbano agendo. Najprej se moramo tukaj spet vprašati, kako lahko rezultate teh partnerstev ehm, na koristen način uporabimo pri razmišljanju o političnih odločitvah. Torej spet videli smo eh, situacijo migracij, begu, migrantov, beguncev. Mesta so se tukaj zelo angažirala. Um, tako da bi nam lahko njihove izkušnje prišle prav pri vprašanju, kako se mesta soočajo z temi velikimi izzivi. Na ta način bi lahko vplivali tudi na prednostne naloge naše kohezijske politike. To je pomembno vprašanje. Kako lahko torej na najboljši možni način uporabimo te rezultate, dokaze, uh, Eh, zato da eh, to potem upoštevamo tudi pri naših politikah in zakonodaji. In tukaj ne gre samo za vprašanje, koliko sredstev namenjamo urbanim območjem, ampak gre tudi za vprašanje, koliko mest sodeluje pri identifikaciji teh prednostnih nalog, koliko eh, mest sodeluje pri identifikaciji lokalnih potreb in operacijskih programov, ki jih financiramo iz strukturnih skladov. In to, je, to me privede do druge točke v zvezi z kohezijsko politiko, ker je za načelo partnerstva. Urbana agenda temeli na načelu partnerstva. Države članice, komisije, parlament, institucije, mesta sodelujejo za to, da lahko izvajajo prednostne naloge Evropske unije na terenu. To moramo močneje upeti tudi v kohezijsko politiko. V tem trenutku tega še nismo naredili v dovoljšni meri. Če se ogledate kodeks ravnanja v zvezi z partnerskim načelom, vse skupaj sicer lepo zgleda na papirju, ampak V realnosti pa se zamesti niso posvetovali pri izbiri prednostnih nalog, pri upravljanju. Mesta niso dobila podpore pri uh, učinkoviti uporabi strukturnih skladov. Skratka, tukaj bi potrebovali tudi vašo podporo. Podskrbeti je treba za močnejše upenjanje načela partnerstva v naslednjem eh, obdobju eh, strukturnega sklada. Eh, kajti na podlagi begunske krize tudi vidimo, kako zelo so institucije, politika oddaljeni od lokalnih območij, od mest in za kohezijsko politiko bi se lahko močneje povezali za lokalno ravnjo in se državljani. Torej, prednostne naloge, načelo partnerstva, pomembni so tudi inštrumenti, integrirani teritorijalni inštrumenti in pa drugi inštrumenti bi lahko pomagali pri um, uporabi sredstev na integriran način. Tudi zato še ni bilo dovolj poskrbljeno v tem obdobju strukturnih skladov. Moramo se vprašati, kako bi lahko se skupaj izboljšali. Uh, ITS, ITS, plus, morda kakšen poenostavljen ITS. Uh, eh, morda bi lahko tudi komisija razmislila o kakšni boljši rešitvi tukaj. V interesu vseh je, da dosežemo večji učinek strukturnih skladov na terenu, zlasti v velikih urbanih območjih. Verjetno ste videli odličen rezultat urbanih inovativnih ukrepov in meni je zelo všeč ta inštrument, ki je v neposrednem eh, upravljanju. Eh, vprašati se moramo, kako uporabiti strukturne sklade za inovativne ukrepe na, eh, na terenu. Mestom lahko to uspe. Nacionalni, upravljalni organi morajo razumeti, da mesta lahko učinkovito uporabijo strukturne sklade. Dobro, lahko jim damo na voljo tehnično pomoč, ne samo pri upravljanju sklada, ampak tudi pri tistih, ki program izvajajo um, v realnosti. Nekako se zdi, da sedaj obstaja neka blokada z, na nacionalni ali regionalni ravni, češ ne moremo mestom kar uh, neposredno dati denarja, kajti potem ne bo do, poskrbela za dobre rezultate. Torej, tukaj treba poskrbeti tudi za okrepitev zaupanja. In pa še ne nazadnje poenostavitev. To je delo, ki ga stalno spremljamo. Uh, smo del. Eh, visoke skupine za poenostavitve. Res smo predlagali konkretne spremembe, s katerimi bi ta politika postala eh, enostavnejša, lažje izvedljiva, recimo gre za javne razpise, za strukturne sklade, potem potrebujemo tudi bolj usklajene politike, tudi to je del vaše vloge. Zakonodajo je treba analizirati že prej, kot se je to dogajalo v prejšnjem programskem obdobju. Slišala sem, da bomo eh, poročilo o kohezijski politiki dobili šele ob koncu leta 2017 in eh, to ogroža sam začetek eh, operacijskih programov na terenu. Toliko o kohezijski politiki. No, naše zadnje sporočilo, ki vam ga želimo predati, pa je naslednje ponovno bi morali razmisliti o načinu delovanja Evropske unije, o načinu upravljanja Evropske unije. Morda bi morali v naši razpravi uh, se osredotočiti na kaj drugega, na kaj novega. To zahtevamo od nacionalnih in regionalnih uh, vodij. Nekako je treba prepustiti to vrzel med uh, upravljanjem na evropski ravni in pa na ravni mest. In tukaj ne gre samo za vprašanje boljše komunikacije, boljšega sporočanja o tem, kaj Evropska unija počne. Eh, dobro, to je delo, ki ga moramo opraviti vsi, ampak gre tudi za angažma na lokalni ravni, treba je sodelovati z državljani, treba jim je prisluhniti, ampak z njimi tudi sodelovati. To je naša prednostna naloga, prednostna naloga naše mreže in urbana agenda je ravno del teh prizadevanj. Torej gre za vprašanje, kako lahko sodelujemo na evropski ravni, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vse te ravni je treba med seboj povezati, kajti samo na ta način bomo lahko zagotovili, da ne bo prišlo še do kakšnega brexita. Um, in uh, da se ne bodo še naprej uh, razvijala in rasla nacionalistična in druga skrajna gibanja. Mi želimo biti vaš zaveznik. Zato pozivamo k zavezništvu. Treba je ponovno razmisliti o Evropi, jo bolje povezati uh, s pomočjo mest, 7. marca naslednje leto bomo organizirali vrh županov. Na tem vrhu bomo z nacionalnimi vodi in pa evropskimi institucijami razpravljali o tem, kako lahko poskrbimo za napredek, za pozitiven napredek. Tako da bomo lahko zagotovili bolj pozitivno okolje. Vsi tisti, ki verjamemo v močno Evropo, smo v zadnjem času kar malo razočarani. Lepo vabljeni na ta vrh. Seveda smo vam na voljo za sodelovanje. Nisem omenjala kita, kajti vem, da ste že včeraj razpravljali o tem. No, eh, jasno je, da tukaj obstaja povezava med obema agendoma, agendama. Predvsem je pa pomembno to, da na evropski ravni, na globalni ravni, na kontinentalni ravni razumemo, da se glavni izzivi dogajajo predvsem v mestih. Prihaja do um, hitre urbanizacije in zato se morajo uh, mesta soočati z številnimi raznolikimi problemi, lahko pa tudi uh, hkrati iščejo rešitve. Torej, takšno urbano agendo bi potrebovali tudi na globalni ravni. Na ta način bi lažje ustvarjali sinergije in poskrbeli za napredek. Hvala. Hvala za ta navdihujoč govor. Seveda bomo spremljali vrh eh, župano, to bo prav gotovo zanimivo za člane našega odbora. Eh, sedaj pa lahko začnemo z razpravo. Gospa Breso se je javila k besedi. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa tudi Annelizi Boni iz Eurocities za to poglobljeno analizo trenutnega stanja v zvezi z urbano agendo in v zvezi s tem, kakšno vlogo imajo mesta v okviru kohezijske politike, pa tudi bolj nasplošno v okviru evropskih politik. S tem se namreč mi ukvarjamo, namreč Pomembno je, da zaščitimo mesta v evropskih politikah. Ne bom predolga, strinjam se z vašo analizo. Pravite, da bi morali bolj strukturno vključiti tudi mesta v naše delo. Mesta so običajno tista, ki prejmejo evropska sredstva za urbana, za urbane projekte in programe. Kolikor sem razumela, si mesta želijo biti bolj vključena tudi v samo fazo načrtovanja celostne strategije, tako na ravni držav kot na ravni regij, zato da bi tudi mesta lahko dala svoj prispevek k oblikovanju strategije in potem tudi k oblikovanju projektov. Tudi sama imam nekaj izkušenj na tem področju. Mislim, da bi morali poskrbeti predvsem za to, da se v urbanih območjih naredi neke vrste sinergija med posameznimi potrebami. Kot predsednica interskupine za kmetijska, podeželska, gorska in periferna območja, se zanimam za ta vprašanja, tudi za urbane regije se seveda eh, zanimam, sem zelo mesten človek. Mislim, da bi člani organizacije Eurocities lahko prispevali kohezijski politiki, predvsem, ko gre za koncentracijo posameznih ciljev, naprimer mainstreaming Evrope EU 2020, glavnih prednostnih nalog. To so področja, kamor bi morali osredotočiti svoja sredstva. Ne smemo pa pozabiti na to, da se ozemlja med seboj predvsej razlikujejo. Države članice imajo določene prednostne naloge, regije, mesta, gorska območja nimajo nujno istih prednostnih nalog in v drugem programskem obdobju bomo morali storiti več, predvsem na področju opredeljevanja prednostnih nalog skladno z značilnostmi ozemelj. Ne moremo reči, da nek projekt ali nek program ustrezata vsem. Prednostne naloge so verjetno sprejemljive za vse, če je za nas prednostna naloga ta, da zaščitimo okolje, naprimer, ali da se borimo proti podnebnim spremembam, da se prilagajamo na podnebne spremembe. Logično pa je, da se politike predvsej razlikujejo v mestih, na podeželju, v gorskih območjih zato bi si morali bolj prizadevati v tej smeri. Eh, Eurocities ima kar nekaj izkušenj na tem področju, ki bodo tudi nam bistveno pomagale pri pripravi naslednjih zakonodajnih predlogov, predvsem pa bodo pomoč verjetno tudi komisiji, ki bo pripravila nove smernice, pa tudi nove zakonodajne akte številna vprašanja, nujna vprašanja, s katerimi se Evropa sooča, se lahko razrešijo samo z mesti v okviru pravega partnerstva z mesti in regijami. Tudi pri vprašanju migrantov vidimo, da se mesta sama ne uspejo z njim soočati, zato bi morali, kot rečeno, opredeliti določene prednostne naloge na evropski ravni, tudi preko strateškega partnerstva z mesti bi lahko te naloge bolje opredeljevali. Hvala še enkrat. Pričakujemo tudi pisne prispevke, zato da bomo lažje razmislili o posameznih stališčih. No, še nekaj bi rada povedala v zvezi s tem, o čemer smo prej razpravljali. Prejšnji govorniki so bili del skupine za poenostavitev zanima nas tudi, kakšne predloge imate vi na področju poenostavitve. Namreč, kakšne izkušnje imate, za nas je res zelo zanimivo vedeti tudi, kakšne so vaše izkušnje, torej izkušnje mest na področju poenostavitve. Na vse zadnje ste vi končni upravljavci z evropskimi sredstvi. Hvala. Thank you, Mr. Žulov. Hvala, gospod Čelo. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sam bi se rad zahvalil gospe Boni za ta prispevek. Bi se kar navezal na to, kar je povedala kolegica. Zanima me, kakšna stališča bi lahko Eurocity zbranil pri poenostavitvi. Veliko se pogovarjamo o tem vprašanju v okviru našega odbora, zato me zanima tudi, kaj se trenutno dogaja s skupino na visoki ravni, kakšno časovnico je oblikovala, kakšne predloge, priporočila bo ta skupina oblikovala, tudi Eurositi se namreč skupino pozval, da pripravi takšne priporočila. Hvala. Ali želi še kdo besedo? Potem dajem besedo še predstavnikom Evropske komisije. Izvolite. Hvala, sem Oleg Volev iz Evropske komisije. Šem, uh, pristojen za urbano agendo. Zelo mi je bilo všeč to, kar je povedala Ana Lizaboni. V glavnem se z njo strinjamo. Samo pet točk, tudi nekaj odgovorov na njena vprašanja. Prvič, vloga držav članic. Res je, da pri prvih štirih partnerstvih nismo imeli dovolj držav članic, ampak Tukaj bomo z lahkoto našli rešitev. Pri naslednjih partnerstvih smo imeli že preveliko število držav članic, zato smo morali omejiti njihovo sodelovanje pri partnerstvih. Tako da bomo v prihodnosti imeli zagotovljeno sodelovanje držav članic. Prav tako eh, države članice sodelujejo v sestankih eh, skupine na visoki ravni za urbani razvoj in prav tako ohranjamo povezave z, oziroma stike z pristojnimi ministrstvimi, z drugimi predstavniki lokalnih oblasti in tako naprej. Tako da države članice tukaj lahko prav gotovo odigrajo pomembno vlogo. Druga točka o sodelovanju generalnih direktoratov v komisiji. No, dejansko eh, res je, da bi morali um, še tukaj uh, generalni direktorati bolj angažirati, recimo na področju krožnega gospodarstva bi se lahko angažiral um, generalni direktorat za okolje, pa tudi generalni direktorat za konkurenčnost, uh, za rast in tako naprej. Ali pa če podam recimo primer partnerstva za čisti zrak, imamo dva generalna direktorata, ki se delujeta v tem partnerstvu, okolje in pa energija ampak imamo skupino, ki pripravlja ta srečanja, ki vključuje tudi DigiMove, DigiGrow, DigiResearch, se pravi skupino šestih ali sedmih generalnih direktoratov. Tako da tukaj si zelo prizadevamo in prav gotovo je naš cilj v delo vključiti več generalnih direktoratov, strinjamo se brez njihovega sodelovanja, uh, bi seveda bila kakovost tega partnerstva slabša. Tretja točka jamstvo, da bo delo urbane agende in partnerstev uh, prineslo dobre rezultate. No, tukaj ne moremo ponuditi jamstev, kajti smo v zelo začetni fazi, ampak lahko pa uh, zagotovimo, da bomo upoštevali njihova priporočila. Ni jamstva, da bodo vsa priporočila izvajana, lahko pa zagotovimo, jamčimo, da bomo upoštevali ta akcijski načrt, ogledali si ga bomo. In ko govorim mi, govorim seveda o komisiji, predvsem pa o zakonodajalcih, torej o svetu in parlamentu. Tako da prav gotovo imate tudi vi tukaj zelo pomembno vlogo. In pa še četrta točka. Uloga Evropskega parlamenta je seveda zelo pomembna, pri paktu iz Amsterdama smo se borili za to, da je Evropski parlament v tem paktu eksplicitno omenjen, da je omenjena njegova vloga, prav tako uh, velja za skupino za urbani razvoj. Ti so vedno znova povabljeni na naša srečanja in tudi, ko nas vi povabite, vedno pridemo k vam, da vam poročamo o našem delu. Tako da smo odprti. Seveda mislimo, da je Evropski parlament tukaj eh, ključni akter, kajti če so priporočila ta, da je treba spremeniti kakšno direktivo ali pa finančni inštrument, je v glavnem zakonodajalec tisti, ki eh, mora poskrbeti za to. Svet in parlament sta torej tukaj ključna eh, akterja. In pa še zadnja točka, kohezijska politika. Zavedamo se, da je potencijala urbane agende in priporočil za naslednje obdobje kohezijske politike. Zato je naše sporočilo to, da se je treba najprej osredotočiti na to, tako da bomo kar najhitreje dobili priporočila za to področje. Ni treba, da čakamo uh, na vsa priporočila iz akcijskega načrta, preden uh, Eh, začnemo ukrepati. Ne lahko delujemo po posameznih eh, stopnjah, najbolj najbolj nujna priporočila in potem ostala. Tako da toliko z moje strani. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, vi ste nam omogočili proračun, s katerim bomo lahko ustanovili sekretarjat in to bo res prispevalo k delovanju urbane agende, lahko jim bomo nudili administrativno uh, podporo, lahko bomo delo te skupine ustrezno spremljali. Eh, skratka, parlament igra pomembno vlogo, vedno smo odprti za sodelovanje in eh, za podajanje povratnih informacij. Hvala lepa. Hvala lepa in pa gospa Boni za odgovor na vprašanje. Thank you very much. Um... Najlepša hvala. Ja, imam komentar glede tega, kar je povedala uh, gospa Breso. Namreč eh, govorila je o sinergijah med urbanim okoljem in podeželjem. Z veseljem si bomo ogledali takšne sinergije in zato sem pripravljena na nadaljne pogovore glede tega. Razmišljamo tudi o eh, metropolitanski dimenziji metropolitanska območja namreč pogosto vključujejo tudi obrobna območja, ki so pogosto podeželska. Veliko izzivov je torej povezanih naprimer z mobilnostjo med posameznimi območji nekakšnega funkcionalnega urbanega območja. Potem so tukaj izzivi eh, za trgom dela in tako naprej. Dobro bi bilo torej eh, začeti za poglobljeno razpravo glede tega, z veseljem smo pripravljeni na takšno razpravo, lahko eh, pripravimo tudi kakšen pisni prispevek glede tega. Kar se tiče prošnje za poenostavitev in eh, visoke skupine na tem področju, no, v tem trenutku so bila pripravljena štiri poročila, eno o finančnih instrumentih namen tega poročila je, da se izboljša izvajanje obstoječih inštrumentov. Potem poročilo o poenostavljenih možnostih za stroške. Gre namreč za ukrep, ki je del trenutnih eh, ureb, trenutne zakonodaje, ampak se ga pogosto ne uporablja dovolj. Zakaj? Zaradi strahov pred eh, tem, ali lahko zaupamo koristnikom eh, sredstev in eh, strahov pred tem, ali se lahko organi, ki upravljajo projekte, ali so se sposobni torej obadati eh, z vsemi temi zahtevami, ki so tukaj vključene in pravili. Potem imamo poročilo dostopa MSP-jev do teh sredstev kako jim lahko omogočimo in kako jih podpremo pri tem. Pa še zadnje poročilo, pri katerem sem eh, sama tudi sodelovala skupaj z kolegom iz eh, Polske. Gre za poročilo o tem, eh, kako se sprejema še strožja zakonodaja. Zakaj? Poročilo si je ogledalo vse težave in to, kaj je največji vir frustracij, ko se koristniki, regionalni organi in nacionalni organi uh, eh, obadajo s temi težavami. Razmišljali smo o tem, kje se stvari ustavijo, zakaj ne izkoriščamo strukturnih skladov, zakaj ne izkoriščamo vseh ukrepov za poenostavitev, ki so tukaj predvideni. Naša zamisel je bila, da bi pripravili poročilo o tem, namreč to sprejemanje strože zakonodaje, kot je potrebno, ponavadi upravljajo nacionalni organi. Pogosto pa smo ugotovili tudi, da je težava v tem, da gre za prezapletena pravila evropske zakonodaje, ki se potem še bolj zapleteno prevedejo v nacionalno zakonodajo. Torej, ne moremo reči, da je vse krivda nacionalnih organov. Ne, gre za kompleksnost tega, kako izpolnjevati različne zahteve v zakonodaji in različnih stopnjah. Prav zaradi tega so upravljalni organi v težkem položaju. Eden izmed elementov, ki smo ga obravnavali v tem poročilu, je naprimer vprašanje nadzora in inšpekcij. Veliko upravljalnih organov namreč eh, ne uporablja možnosti za poenostavljene stroške. Zakaj? Zato, ker jih je strah, da bo v postopku inšpekcije težko spoštovati vsa zelo podrobna pravila ki so zapisane v zakonodaji. Torej, nacionalne, nacionalni organi se poskušajo zaščititi in prav zaradi tega sprejemajo še strožjo zakonodajo. Pregledi so torej področje, ki nujno potrebuje dodatne poenostavitve. Ena izmed zamisli, ki so se tukaj pojavile, je bila, da. Uh, se odločimo, da pri inšpekcijah ne potrebujemo nadzora enakih projektov, inštitucij in tako naprej na vseh stopnjah, od eh, lokalnih inšpektorjev do sodišča in tako naprej. Tukaj potrebujemo večji eh, nadzor preko načela sorazmernosti in subsidijarnosti. Na nacionalni ravni bi se to lahko nadzorovalo na bolj nacionalni način. Torej, ko se nekaj pregleduje na evropski ravni, se lahko pregleduje samo na splošno raven, ni pa treba iti v podrobnosti, to je potem zadeva privida nacionalnih organov. Za, včasih se namreč zgodi, da zaradi majhnih projektov, kjer eh, ne dobijo veliko sredstev, potem dobijo pet različnih stopenj nadzora in inšpekcij, kar je potem nesmiselno. Potem vprašanje državne pomoči in javnega naročanja. Tukaj gre za dve pomembni politiki, ki sta zelo podrobno regulirani. Obstajajo navodila dolga več kot tisoč strani, ki jih je potrebno upoštevati tako na, kot nacionalni organi, kot tudi prijavitelji. Torej, majhno ali srednje veliko podjetje se mora naučiti, kako razumeti različne režime za državno pomoč, ki obstajajo v Evropski uniji in to je popolnoma nesmiselno in nesorazmerno. Kako lahko torej zagotovimo, to je konkretno priporočilo, kako lahko zagotovimo, da ko se operativni programi podprejo, sprejmejo, da se sprejmejo tudi eh, programi za državno pomoč torej, da ni potrebno vsakeč preverjati pri generalnem direktoratu za konkurenčnost, da se spoštuje pri tem programu vse pogoje in tako naprej. Gre pa za zelo politično vprašanje, seveda gre za namreč konkurenčno politiko, za državno pomoč in tako naprej gre za eno izmed glavnih politik Evropske unije, zato je to vprašanje težko in ga ni preprosto rešiti. Ampak pripravili smo kar nekaj dobrih priporočil. Potem pa, kar se tiče sekundarne zakonodaje, namreč eh, obstaja glavna zakonodaja, kjer ste vi so zakonodajalec. Tukaj imamo splošne uredbe, ISF e in tako naprej. Potem pa obstaja tudi sekundarna zakonodaja, naprimer eh, smernice. Ne vem, ali poznate vse te dokumente, potem so tukaj izvedbeni akti in tako naprej. Prav ta sekundarna zakonodaja ustvarja zelo zapleten regulatorni okvir za tiste, ki morajo dejansko izvajati vsa pravila za te sklade. Veliko teh eh, sekundarnih pravil je potem obvezujočih tudi za regulatorje. Dobro bi bilo torej zmanjšati število teh eh, sekundarnih predpisov in zagotoviti, da glavni zakonodajni akti vključujejo dovolj določb, na katerih bo temeljilo delo eh, regulatornih organov, ki izvajajo te programe. Pa še nekaj, kar sem že omenila, Namreč dobro bi bilo zagotoviti, da se zakonodaja sprejme kar se da hitro, tako da se lahko operativni programi čim prej začnejo izvajati. Če bomo imeli novo kohezijsko politiko, za kar se moramo najprej še boriti, namreč nekatere države članice si tega ne želijo več. Ampak, ko bomo imeli novo kohezijsko politiko, moramo zagotoviti, da se bo začela izvajati takoj pravočasno. V nasprotnem primeru bomo imeli enake težave kot danes. In še za konec, eh, mehanizem poročanja. Kohezijska politika je edina politika danes, pri kateri imamo tako močan mehanizem za oceno. Vsi upravljalni organi morajo eh, obravnavati različne kazalnike, to je veliko delo, veliko breme, torej vsi se morajo res spustiti podrobno v določbe o poročanju. Ja, na tak način lahko tudi dejansko dokažemo, da kohezijska politika prinaša rezultate. Ampak nekateri izmed teh mehanizmov za porušanje so malce pretirani in morda bi lahko to poenostavili ali pa jih naredili bolj uh, homogene med LD-jem eh, in, in ISF-om. E in še za konec. Tukaj ne gre samo za moje stališče, ampak. Uh, za stališče večine članov naše skupine. Nekatere spremembe, ki smo jih predlagali, so bile vključene v uredbo Omnibus in bodo vplivali na trenutno zakonodajo. Ampak obstaja še veliko nezakonodajnih predlogov, ki bi jih lahko brez težav začeli izvajati v praksi. Ampak gre za vprašanje pripravljenosti na to. In to na vseh ravneh sistema torej na evropski ravni, nacionalni ravni, lokalni in tako naprej. Zaupamo torej v dobro voljo vseh udeležencev, da bomo tukaj dobro sodelovali in mislim, da je v našem skupnem interesu, da poenostavimo to politiko in to danes, pred evropskimi volitvami, pred tem, ko bodo državljani prenehali za prijavljanjem na te projekte zaradi prevelike eh, administracije, ki je povezana z temi projekti. No, če zaključim, naslednja, naslednje poročilo bo o eh, nadzoru in inšpekcijah. In pripravili bomo poročila, kako izboljšati tudi to področje. Ampak sedaj ne morem podati dodatnih podrobnosti, tako da bom to poslala eh, v pisni obliki kasneje. Prav najlepša hvala. Mislim, da lahko zaključimo za to točko na dnevnem redu. Hvala za vse, ki so uh, sodelovali v razpravi in hvala gospe Boni za to poročilo. Nadaljujemo z dnevnim redom. Sedaj imamo predlog mnenja. Uh, poročevalec je gospod Omarže, ki bo predstavil svoj osnutek mnenja o upravljanju ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah. Novembra 2015 je odbor PEŠ poslal delegacijo v oddaljene regije in eh, odbor PEŠ se je potem odločil pripraviti poročilo na lastno pobudo o upravljanju ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah. To je ena izmed ključnih točk za gospodarski razvoj teh regij. Torej, gospod Omerže je eh, poročevalec eh, za odbor regij glede tega poročila. Predstavitev eh, tega mnenja bo 29. novembra, danes pa bomo imeli izmenjavo mnen o tem. sprejetje v pristojnem odboru je predvideno za marec. Gospod Omarže, izvolite. Gospa predsednica, hvala lepa. Lotevamo se prve izmenjave mnen. Potem, ko je bilo pripravljeno poročilo v odboru PEŠ, gre pa za upravljanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah. Naš odbor je tisti, ki bo v zvezi s tem poročilom pripravil mnenje. Kot ste sami rekli, odbor Peš je pod vodstvom Ulrike Rodost opravila misijo na otoku Reunion meseca novembra. In tekom te misije so člani odbora za ribištvo, ki sem jih spremljal tudi sam, prevzeli pobudo in predlagali, da se pripravi to poročilo, o katerem danes razpravljamo. Zakaj? Zakaj smo se za to odločili? Ker ugotavljamo, da ribištvo v najbolj oddaljenih regijah predstavlja sektor prihodnosti, Obstajajo pa določene ovire, ki bi jih morali odpraviti, če želimo, da bi zagotovili večjo optimizacijo pri ribiških flotah. Naš izziv je, da delamo na teh ovirah, da delamo na vseh teh blokadah, ki obstajajo, zato da bi, kolikor se le da, spodbudili tudi oblikovanje ustreznega regulativnega okvira. Par številk, da boste razumeli, kolikšna je razsežnost vseh koristih. Španska, francoska in portugalska flota, to je flota Evropske unije, predstavljajo 2 milijona 700 kvadratnih kilometrov. Tolikšno območje torej pokrivamo. in te ribiške flote so ene od najbolj pomembnih ribolovnih flot. Ampak razmere niso takšne, kot bi si želeli. Namreč ribolovne flote oziroma ribiške flote v tem območju so najmanj razvite. Mali priobalni ribolov, naprimer, predstavlja 97 odstotkov v tem območju. 51 odstotkov pa te iste vrste ribolova predstavljajo na atlantski strani, tako da boste vedeli, o kakšnih dimenzijah govorimo. Na Reunionu so v letu 2012 ujeli 2 milijona 600 tisoč ton rib. To je nič celih pet odstotkov, nič celih pet odstotkov tistega, kar smo ulovili v istem letu v območju Indijskega oceana. Tuje flote in evropske flote oboje lovijo na tem območju. Tako da se ribiške flote v najbolj oddaljenih regijah nahajajo v težavnem položaju. Kot evropska institucija pa bi si morali zastaviti vprašanje, kakšna je uspešnost naložb, ki smo jih opravili v zadnjih letih v teh najbolj oddaljenih regijah. Še posebej v luči te precej tragične ugotovitve. Izmenjava mnen, ki je potekala tudi s komisarjem Velo in s komisarko Krecu ter s predsednikom Junkerjem, so mi omogočile, da izpostavim, da imamo tokrat zadnjo priložnost za to, da spodbudimo ustrezno upravljanje teh ribiških flot da bodo tudi finančna sredstva ustrezno porabljala. V tem poročilu oziroma mnenju ne želim opravljati dela na mesto odbora za ribištvo, ni namen našega odbora, da bi karkoli spreminjal bistvo tega poročila, niti ko gre za vsebino, niti za hitrost in tako naprej. Vseeno bi morali biti v svojem mnenju bolj osredotočeni na ta regionalna razvojna vprašanja. Sam odlično sodelujem tudi s kolegico Ulrike Rodust. Želimo si, da bi bili poročili oziroma poročilo in mnenje dopolnilni. Za odbor regij bi bilo po mojem mnenju zanimivo, da preučimo, kar sem že začel, to, kako se posamezni ribolovni organi v teh najbolj oddaljenih regijah lotevajo tega vprašanja. Dobro bi bilo, da bi se obrnili na regionalne skupnosti, da bi ukrepili naložbe tudi na področju infrastrukture. Tako bi lahko tudi dejansko bolj okrepili to panogo, predvsem pa vzpostavili dober ribiški sektor, da bi lahko imeli naprimer predelavo na mestu samem, da bi vzpostavili tudi nova delovna mesta v tem sektorju. Nahajamo se v neverjetnem položaju. Namreč iz najbolj odaljenih regij uvažamo ribe, Poleg tega v teh najbolj odaljenih regijah uvažajo eh, ribe iz drugih držav, kjer je naprimer stalež rib bistveno nižji, kot je v vodah najbolj odaljenih regij. Zato bi morali razmisliti tudi o tem vidiku. Nobenega dvoma ni, da bi morali sodelovati z regionalnimi regijami, akterji in državami članicami, da bi okrepili tudi naložbe v pristaniško infrastrukturo, zlasti, ko gre za obrtniški ribolov in tudi za priobalni ribolov. Na milijone in milijone in milijone smo vložili. za pristanišča ampak v teh pristaniščih smo zgolj postavljali, ne vem, vratca, kontejnerje in tako naprej, namesto da bi se ukvarjali s pravo infrastrukturo. Popravljati bi morali naprimer manjše ladje, ki lahko upravljajo ribolov, ampak tega nismo storili. Tako da včasih upravimo nekoliko nenavadno izbiro pri naložbah, odvisno pač od posameznih otokov in infrastrukture, o kateri je govora. člen 349 pogodbe nalaga, da je naš odbor tudi pristojen za preučevanje vseh zadev, ki so vezane na ta člen. Kakšno je trenutno stanje? V najbolj odaljenih regijah prepovedujejo obnavljanje ribli, ribjih flot če to ni natančno predeljeno v skupni ribiški politiki. Vendar se, kot rečeno, nahajamo v posebnem položaju, v specifičnem položaju. Nič celih pet odstotkov ribolova upravijo naše flote. O vsem skupaj moramo še razmisliti, ne da bi pod vprašaj postavili ključna načela skupne ribiške politike. Biti moramo izjemno previdni in pozorni, da v najbolj oddaljenih regijah ne bo prišlo do oddaljevanja od ciljev, ki smo si jih zastavili na področju trajnostnega ribolova. V tem kontekstu je treba najti rešitve, kompromise, tudi na podlagi člena 349, zato da bi v omejenem obsegu in strogimi pogoji kljub vsemu dopustili priobalni in obrtniški ribolov, da bi ju posodobili, ju obnovili in da bi obnovili ribiške flote. To je zelo jasen poziv, ki so ga poslale vse najbolj oddaljene regije. Ta sektor bo tam imel prihodnost, če bo ustrezno razmejen, ustrezno voden. Izvajanje člena 349 ne sme istočasno privesti do tega, da bi se kdorkoli oddaljil od teh ključnih ciljev, ki oblikujejo skupnostno politiko, bodi si na kmetijskem področju ali pa na ribiškem področju. To so torej prvi elementi, o katerih bi se želel danes pogovoriti. Predsednica je povedala, kakšna je časovnica. Dobro bi bilo, če bi svoje prispevke posredovali do zastavljenega roka. Sam pa sem tako kot vedno na voljo za vprašanje. Hvala. Najlepša hvala. Tako, sedaj pa bom dala besedo poročevalcem v senci. Gospod Panga. Izvolite. Merci, la... Hvala lepa, gospod predsednica. Zelo kratek bom. Najprej bi se rad zahvalil kolegi Junusu Omaržiju za upravljeno delo. Z velikim veseljem bom sodeloval z njim pri pripravi tega mnenja, ki se nanaša na upravljanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah. Prepričan sem, da ribiški sektor lahko bistveno prispeva k trajnostnemu razvoju najbolj oddaljenih regij. Zato je pomembno, da naše ribiče spremljamo in jim pomagamo, kajti situacija v najbolj oddaljenih regijah je takšna, da od nas terja, da sprejmemo posebne ukrepe, ki bodo upoštevali tudi posebne lastnosti naših flot. Kolega je že omenil tudi člen 349 pogodbe. Rad bi vas obvestil tudi o tem, da sem danes organiziral konferenco, ki bo različnim akterjem iz ribiškega sektorja iz najbolj oddaljenih regijah omogočila, da predstavijo svoje posebne značilnosti. Konferenca se bo začela ob pol enih v 6Q1, v dvorani 6Q1. Tako da vas, drage kolegice in kolegi, vse vabim na to konferenco, da boste bolje razumeli, s kakšnimi izzivi se sooča ribiški sektor v teh najbolj oddaljenih regijah. Hvala. Thank you. Thank you for... Najlepša hvala in hvala tudi za to povabilo. Tako sedaj pa nadaljujemo. Gospa Briso bo predstavila uh, stališče gospodovanskurja. Ja, jaz sem uh, poročevalka v senci v senci. Oziroma, senca poročevalca v senci. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi rada upravičila gospoda Manskura, ki me je danes pooblastil, da ga zastopam. Pustil mi je tudi besedilo, ki ga bom tudi posredovala poročevalcu v njegovem in svojem imenu se poročevalcu zahvaljujem za izjemno jasen predlog. Ta predlog je zelo pomemben. Mislim, da je to tudi na ravni našega odbora. Naš odbor je vendarle tisti, ki se ukvarja z razvojem ozemelj. Tako da je zelo pomembno, da tudi sami pripravimo mnenje v zvezi s tem poročilom. V imenu kolega Manskurja no, pa tudi svojega. Kot veste, se sama ukvarjam z najbolj oddaljenimi regijami, podeželskimi in gorskimi regijami. Rada bi podarila predvsem to, da je ribiški sektor zelo pomemben tudi za evropsko strategijo do najbolj oddaljenih regij. To ste že sami izpostavili. Gospod Manskur, pravi, da je razvoj ribištva v teh pomorskih najbolj oddaljenih regijah ključnega pomena. Ta sektor lahko ustvari nova delovna mesta, predvsem pa lahko prispeva k teritorijalnemu razvoju, trajnostnemu teritorijalnemu razvoju. Kot ste sami rekli, tu ne gre za velike ribiške flote, gre za bolj tradicionalne oblike ribolova, kar pomeni, da so te oblike ribolova še posebej pomembne za vidika razvoja teh regij. Gospod Manskor tudi pravi, da v teh najbolj oddaljenih regijah pogosto govorimo o tem, da je tržnih možnosti zelo malo. Logika je povsem drugačna, namreč tržne priložnosti obstajajo, pomorska območja v okviru teh najbolj oddaljenih regij so pomembna, imajo tudi velik potencial za lokalni razvoj. Zato bi morali na to gledati kot na eno od ključnih točk razvoja najbolj oddaljenih regij, pri čemer moramo upoštevati tudi člen 349. Bistvo tega vašega poročila je resnično vezano na to, da zagotovimo, da se ta potencial uresniči v realni razvoj, da ne bo ostalo zgolj pri potencialu. Vemo, da ta potencial obstaja že nekaj časa, vendar se povsod še ni uresničil. V nekaterih regijah se stvari odvijajo bolje, naprimer na kanarskih otokih, drugot pa se ta potencial sploh še ni razvil. To bi bilo katastrofalno za te skupnosti, ker gre za enega od pomembnih stebrov razvojne politike. Kolega tudi meni, da bi v tem mnenju morali pokazati, kako lahko konkretno presežemo vse te ovire, ki smo jim bili priča do sedaj, zato da bi lahko zagotovili resnični trajnostni razvoj v tem sektorju. Torej v ribiškem sektorju v najbolj oddaljenih regijah. Na tem boste zagotovo še skupaj delali. Hvala lepa. Njegovo sporočilo vam bom torej posredovala. Tako ali tako pa se še vidimo na srečanju poročevalcev v Senci. Najlepša hvala, pa še gospod Toluje. Hvala, gospa poročevalka, gospa predsedujoča in eh, najlepša hvala poročevalcu za delo na tem poročilu. Gre za nekakšno nišo v kontekstu odbora regije, ampak eh, to je zelo pomembno za tiste, ki jih ta tema neposredno zadeva. V mnenju je jasno zapisano, kako so najbolj oddaljene regije trpele zaradi premalo naložb v njihove flote v, v eh, zadnjih letih. Prav zato eh, nam je všeč, da bomo preučili, zakaj v, v okviru JSM ni bilo dovolj naložb v to. In zdi se mi dobro, da lahko pregledamo, kako bi lahko omogočili dodatna finančna sredstva znotraj MFF za eh, te namene. Všeč mi je tudi, da tukaj govorimo o lokalnem razvoju, ki temelji na skupnostih v čezmorskih ozemljih. To je nov pristop, ampak, eh, v preteklosti smo že videli, da so podobne strategije pripomogle do pozitivnih sprememb. Seveda lahko storimo še veliko več, da bi zagotovili to, da so tisti na lokalni ravni primarni akterji. To smo slišali tudi od Eurocities, ko gre za regionalna finančna sredstva. Namreč eh, tisti na terenu najbolje poznajo lokalne potrebe in to, kar je nujno tam. Pri eh, oddaljenih regijah eh, moramo tudi jasno zapisati, kako pomembni so lokalni akteri. Imamo pa vseeno nekaj pomislekov pri tem poročilu in upamo, da bomo lahko dosegli kompromise na določenih področjih. Imamo namreč pomisleke glede posebnih um, pravil za najbolj oddaljene regije, torej ki imajo boljše pogoje za pridobivanje določenih stvari. Geografska lokacija, podnebja in tako naprej so omejena kot posebni kriteriji, ampak imamo pomisleke glede tega, kako je to zapisano v členu 349, glede na to, da to ne velja za druge regije, ki bi jih lahko brez težav upisali kot periferne. Imajo enake razvojne težave, pa nimajo teh dodatnih eh, koristi. Prav zato se nam zdi problematična pravna, pra, problematičen pravni opis najbolj oddaljenih regij v zakonodaji Evropske unije in bi ga bilo morda dobro pregledati. EKR torej eh, podpira to, da se razmisli o tem, kako se uporablja člen 349. Poleg tega imamo tudi eh, vprašanje glede izvajanja programa POSI. Eh, ki se ukvarja predvsem z obnovo ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah. Komisija se je odločila, da bodo staro schemo posi prenesli v eh, novi eh, program IMFF in naša skupina temu rahlo nasprotuje, namreč ne želimo si dodatne stopnje birokracije, ki pa ne prinese boljših rezultatov. Poleg tega moramo upoštevati splošni evropski proračun in eh, velike spremembe pri uplačilih v evropski proračun v naslednjih letih. Splošni učinek tega na izdatke Evropske unije še ni jasen. Ampak hvala, Junes, za to poročilo, za tvojo današnjo predstavitev in veselim se že sodelovanja v prihodnosti. Hvala lepa drugih eh, poročevalcev v senci mislim, da ni z nami, tako da dam besedo gospe Krem. Hvala lepa, predsedujoča. Sicer o ribištvu ne vem prav veliko, imam pa vseeno vprašanje za poročevalca. Uvodoma ste že povedali, da najbolj oddaljene regije ležijo geografsko, geografsko v območju, kjer je veliko rib. Pred nekaj leti sem bila na Azorih in eh, ribiči so tam povedali, da velike ribiške flote ropajo ribe v teh mednarodnih vodah, da to ni trajnostni ribolov in da to močno vpliva na ribolov v najbolj oddaljenih regijah. Govorimo naprimer o flotah Španije in tako naprej. Je to res tako? V tem primeru bi lahko morda v poročilo unesli tudi to, da moramo upoštevati trajnostni ribolov za razvoj oddaljenih regij in da je potrebno tukaj zapisati, da ne moremo doseči ekonomskega razvoja oddaljenih regij, če rib ne bo več čez nekaj let. Ampak ne vem, če to drži, to me zanima kot vprašanje. Thank you. Thank you very... Najlepša hvala mislim, da tukaj ni nikogar iz eh, GD Mare, iz komisije. Komisija. Jaz se upravičujem, ampak eh, kolega še ni, mislim, da je na poti. Se upravičujem, ja. Žal ni imel časa, očitno. Torej, vključili jih bomo v eh, razpravo, ko bo poročevalec predstavil svoje poročila. Izvolite, gospod Omarži. Merci. Hvala lepa vsem za te zelo zanimive pripombe. Do leta 1994 najbolj odaljene regije niso bile deležne podpore Evropske unije. Vsaj ne, ko gre za ribiške flote. šele od leta 90 nekje so potem počasi začele dobivati podporo. Takrat so tudi začele izvajati odločne, izjemno odločne ukrepe na področju trajnosti. Tako da tu obstaja pravzaprav dvojna težava. Pomembno je, da tudi te regije izvajajo ukrepe z področja trajnosti, da nadoknadijo vso zamudo, predvsem pa morajo poskrbeti za to, da bi potencial, ki obstaja v tem sektorju, čim bolj prispeval k regionalnemu razvoju in lokalnemu razvoju. Veliko zanimivih stvari ste povedali, predvsem glede nujne poenostavitve regulative kako lahko okrepimo ribiški sektor. Obstaja precejšna kompleksnost na regulativnem področju, obstajajo tudi precejšne omejitve, ki jih Evropska unija nalaga. To so običajno ukrepi, od katerih se celotna panoga oddalji, ribiči potem ostanejo sami na tej poti, ki naj bi jim pomagala pri razvoju panoge, pa tudi lokalnem razvoju. Razumem sicer stališče EKR glede člena 349 pač zauzemate isto stališče. Morate pa razumeti, da so te najbolj oddaljene regije na nek način predvsej napredne v primerjavi z ostalimi evropskimi regijami. V kakšnem smislu to mislim? Predvsem, ko gre za upoštevanje posebnih lasnosti teh najbolj oddaljenih regij. Evropske politike nimajo prihodnosti, če bodo ponujale zgolj uniformne, enotne rešitve, če bodo spodbujale ribiški sektor zgolj k doseganju rezultatov. Na južni polobli vemo, kakšno je ribištvo, to nima nobene povezave z ribištvom v severni povobli, da bi sedaj celotno regulativo, ki je bila oblikovana najprej za severno povoblo, predvsem z namenom, da se odzovemo na probleme v Atlantiku in sredozemlju, v Severnem Atlantiku in tako naprej, prenesli se da kar na južno polovlo. Ne more to potem veljati kar za Karibe, Indijski ocean, Pacifik. In mislim, da bi to morali pač priznati. Člen 349 je to pogledno koristen, ker nam omogoča, da ko se soočamo z absurdnostjo regulative, to regulativo popravimo, prepričan sem, da tudi EKR podpira izvajanje evropskih pravil in tudi v vaši viziji je verjetno vključena logika, da moramo braniti ta člen 349, ker lahko pomaga tudi pri razreševanju drugih situacij. Naprimer, slišali smo, da v gorskih območjih včasih pride do precejšnjih omejitev, predvsem zaradi teh posebnih značilnosti in v teh primerjih se potem sama zakonodaja ne izvaja poenoteno. Glede pravil z področja trajnosti, mi smo odbor regij. Kot je rekla Konstance, ni strokovnjakinja za ribištvo, sam nisem strokovnjak za ribištvo prav tako, ampak vedeti moramo, da so pravila iz skupne ribiške politike pravila, ki veljajo za vse evropske flote. Ne vem, ali je Gedemare že tu. Aha, dobro, me bodo popravili, če se motim. Ampak kadar evropske flote ne izvajajo teh pravil, jih lahko sankcioniramo bi pa prosil, da GD Mare to potrdi. Res pa je, da v nekaterih najbolj oddaljenih regijah ugotavljamo, da obstajajo določene flote, ki ne spoštujajo veljavnih pravil. Še en problem imamo, pomemben problem in ta se bolj konkretno dotika tudi našega odbora. Problem je vezan predvsem na ribiške sporazume, ki jih sklepamo z drugimi državami, še posebej z državami AKP. Tudi tu smo na nek način obrnili hrbet našim najbolj oddaljenim regijam. Koherentnost skupnostnih politik je izjemno pomembna. Še posebej, če želimo, da bi vse izvedene naložbe v najbolj oddaljenih regijah bile čim bolj optimalne. Nihče ni zaprosil za dodatno financiranje, vsaj sam nisem slišal te prošnje strani akterjev iz najbolj oddaljenih regij, niti strani političnih akterjev. Danes se pogovarjamo predvsem o tem, da bi odpravili vse pravne ovire, zakonodajne ovire, ki preprečujejo učinkovit, celovit razvoj ribiškega sektorja. Še ena pripomba za zaključek. Roy Lyonet je bil zelo znan v evropskih institucijah lahko bi bil Raymond Barr tudi. No, ampak on eh, je vedno rekel, ne no, pozabite, da ste otoki obkroženi z vodo. Res smo otoki obkroženi z vodo. Ampak hrbet smo obrnili bistvenemu potencialu, ki ga predstavlja morje. Morje in ribištvo sta pomemben. Steber, pravzaprav bi morala biti prvi stebr, ko gre za regionalni razvoj v teh državah. V regijah je stopnja brezposelnosti rekordna tudi v Evropski uniji. 60 odstotkov mladih na otoku Reunion v starosti pod 25 let je brezposelnih. To je podobna stopnja kot na Martiniku in na Guadalup. Tako da smo tudi mi krivi, ker nismo spostavili vseh pogojev, ki bi omogočili, da bi se izpeljal ta razvoj. Potem je pa tu še premajhna zmogljivost za doseganje razvoja, ampak vsaj na evropski ravni bi morali vzpostaviti čim bolj zadovoljive, ugodne okoliščine. To je še toliko bolj pomembno, ker je naša finančna podpora zelo pomembna. Naš cilj je res usmerjen v uspešnost, v doseganje rezultatov v okviru skupnostnih politik, predvsem pa je pomembno, da uskladimo vse te politike, da bodo koherentne. Pripričan sem, da nam bo poročilo Ulrike Rodu s to mogočilo, da dosežemo bistven korak naprej. Hvala. Thank you. Thank you. Najlepša hvala. Tako, zaključili smo z razpravo o tem vprašanju in lahko nadaljujemo z dnevnim redom. Degimare pa bo lahko odgovarjal, ko boste predstavili eh, osnutek mnenja. Tako, naslednja točka je sprejeti sklepov koordinatorjev. Koordinatorji so se srečali včeraj popovdne. Sklepi eh, koordinatorjev so bili včeraj zvečer razposlani po elektronski pošti jih lahko potrdimo. Gospod Van Nilstra, izvolite. Najlepša hvala. Ja, eh, nisem jih še videl sklepov natisnjenih, ampak eh, če se pravilno spomnim, imam dva komentarja. Prvič. Razpravljali smo in eh, sprejeli dobre sklepe o omnibusu. Mislim, da je to točka 3 sklepov. Namreč eh, to ime eh, regi bi moralo biti tudi na dokumentu. Morda bi lahko eh, tukaj zapisali poročevalec regi ali kaj podobnega. Torej, to bi bilo morda smiselno. Prvi komentar je to, pa še drugi komentar. kakšno je moje stališče glede tega predloga ELS in glede tega, kar se je včeraj zgodilo pri eh, ustnem vprašanju. V zapisniku smo napisali, da se lahko vsak odzove na to vprašanje za ustni odgovor, ko bo naslednji sestanek koordinatorjev, ampak eh, to ni primeren pristop. Nismo se strinjali glede tega. Imamo torej vprašanje in vsi lahko komentiramo to vprašanje, ampak eh, lahko naredimo tudi naslednji korak in predstavimo osnutek eh, resolucije na naslednjem sestanku odbora regije. To bi bilo pametno. Na tak način bi potem imeli tudi rok za predloge sprememb in januarja ali februarja bi lahko zaključili ta postopek. Torej, to bi rad dodal k tej točki na tak način mislim, da ne bomo izgubljali časa po nepotrebnem. Poleg tega je vedno mogoče tudi vprašanje v zadnjem trenutku spremeniti. Naprimer, februarja lahko prilagodimo vprašanje. Sam sem se pravkar vrnil iz sestanka odbora Ekon, kjer so glasovali o podobni resoluciji, ampak v njihovem odboru. In eh, takrat so glasovali tudi o teh vprašanjih na tak način imamo transparentnost, demokratično odgovornost in tako naprej. Nima smisla, da čakamo več mesecev na komentarje kolegov. Pogovarjal sem se tudi z dvema kolegoma in zanimalo me je, kakšno je vaše mnenje. Imamo še čas in mislim, da lahko to tudi storimo. Let's work on your uh... Ja, dobro bi bilo razmisliti glede vašega vprašanja za ustni odgovor. Ne, danes tega ne bomo eh, počeli. Ampak eh, na dnevnem redu je sprejetje zapisnika oziroma sklepov. Vsi lahko torej komentirate vprašanje za ustni govor do naslednjič in potem se bomo o tem odločili in tako naprej, ampak to ni dober pristop. Ja, sem razumela. Kar se tiče prvega komentarja, tukaj se strinjam in včeraj na sestanku koordinatorjev sem že omenila, da sprejmemo te štiri točke, ki jih bomo vključili v dopis. Tja bomo vključili tudi naš predlog, da bi imeli imena poročevalcev na seznamu poročevalcev. To je torej že vključeno v predlog, kot sem razumela od sekretarja. To je zapisano v zapisniku. Ja, to ni eh, zaključena tema, namreč eh, lahko bi tam napisali tudi pripravljalec mnenja, ampak jaz želim, da tam piše poročevalec. Torej, če pravilno razumem, bo sekretarjat eh, sledil pravilu 54. Mi pa bomo eh, poskušali pripraviti lastna pravila k pravilu 54 in potem plus. Vi pa to kot poročevalec tudi razumete. Prosim, torej, da spremenite. Pravilo 54 plus plus plus pomeni, da imamo mi na seznamu poročevalcev tudi našega poročevalca, ki bo vključen na seznam glede, teh, glede tega poročila. Tako smo se dogovorili na sestanku koordinatorjev. Kar se tiče drugega vprašanja, povezanega z osnutkom vprašanja za ustni odgovor, no tukaj smo se včeraj dogovorili naslednje. Sprejmemo to, da bomo v odboru regi nadaljevali z delom na tem vprašanju in eh, zahvaljujoč eh, predstavnikom ILS e bomo nadaljevali z delom na tem vprašanju želimo torej eh, vprašanje za ustni odgovor in re, eh, resolucijo odbora regij. Tako smo se včeraj odločili. Omenili ste, da ste pripravljeni in boste veseli kakršnih koli predlogov sprememb in eh, predlogov strani drugih članov in poslancev odbora regij. Je to, to drži? Ja, vse to drži, ampak rekel sem še več. v tem tednu lahko pripravimo besedilo resolucije. Namreč eh, sedaj smo dali na dnevni red možnost, da se pripravi osnutek besedila in da imamo potem že izmenjavo mnen. V nasprotnem primeru bomo izgubili veliko preveč časa. Z nami so štiri koordinatori trenutno in če se drugi kolegi strinjajo, potem lahko dodamo v zapisnik to, da bomo nadaljevali z delom na vprašanju za ustni odgovor. In da so tukaj eh, sprejemljivi predlogi sprememb, ter bomo nadaljevali z delom na resoluciji. Si to želite? Ja, to je bilo moje vprašanje. In zanima me, ali bo kdo iz sekretarjata tukaj na voljo, da nam pomaga. Ja, kot ponavadi bo to tako. Je to sprejemljivo za vse? Odlično, najlepša hvala. Torej, za temi popravki. No, vse smo, eh, sva tudi mi dve, tako rekoč, džentlmena, kaj ne. Torej, najlepša hvala, gospe in gospodje. Za temi popravki torej sprejemamo sklepe koordinatorjev. Imamo kaj pod točko razno? Ne, res nič, ne morem verjeti. Prav, torej eh, naj vas spomnim, da bo naslednja seja v torek 29. novembra in to bo celodnevna seja od jutra do večera. Najlepše se zahvaljujemo tudi tolmačem. Hvala. Nam lahko poveste, kdaj bomo glasovali, ali bo to popovdne na tej seji? the votes will be at three. Ja, to se bomo še odločili, sedaj pa zaključujemo to sejo. Hvala.